So, uh, good morning, uh, Dobro jutro, spoštovani sodelujoči na deseti konferenci ASEP. Najprej nekaj organizacijskih informacij, na to pa bomo odprli to konferenco. Sem so predsedujoča konferenci, predstavljam Evropski parlament, ki gosti tokratno konferenco, z mano pa sta sopredsedujoča, gospa Šauturi, predsednica Bangladeškega parlamenta. In gospod Bater Bilik. Ruščino lahko poslušate na 27. kanalu kmerščino na 25. Vietnamščino 26. in mongolščino na 29. kanalu. Danes imamo res veliko jezikov. Čakajo nas štirje uvodni nagovori prosim, da se omejite na 10 minut, zato ker časa nimamo veliko. Načeloma v začetku ne bo razprave, razen če bo na koncu na voljo nekaj več časa, vse je odvisno od dolžine uvodnih nagovorov. Ampak na to v eh, okroglih mizah, v, v okviru panelov, pričakujemo na elektrene razprave, enako velja za jutrišnje plenarno zasedanje. Rada bi povedala tudi, da bodo besedo lahko dobili zgolj člani parlamentov. Odbor, ki pripravlja skupno izjavo, je eh, delal danes eh, do povdan eh, v dobrem ozračju. Pripravili bomo to izjavo še danes in jo na to potrdili jutri pred končnim delom srečanja pred 12. uro. Srečanja se prenašajo na spletni strani Evropskega parlamenta, na EPTV, kar pomeni, da lahko vaši kolegi, vaši voljivci in eh, drugi, ki jih to zanima, vse skupaj spremljajo po spletu. Po tem jutranjem zasedanju pa nas čaka tudi družinska gasilska fotografija. Veseli me, da je mongolski parlament, ki je gostil ASEP 9 v Ulanbatorju, zelo uspešno organiziral to zasedanje. Leta 2016. V imenu predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Antonija Tajanja, bi vas rada vse toplo pozdravila v dvorani. Na kratko bom predstavila teme, o katerih želimo razpravljati in ki jih bomo vključili v sklepe tega ASEPA e 10. V veliko veselje in čast nam je, da lahko pozdravimo številne delegacije iz Azije in Evrope na tem desetem srečanju našega partnerstva med obima celinama. Veseli me, da je tukaj eh, toliko eh, spoštovanja vrednih gostov, ki želijo ukrepiti odnose med obema celinama. Evropski parlament prvič gosti tako pomembno srečanje. V veselje nam je, da vas lahko pozdravimo v Bruslju in v tem parlamentu, ki je supranacionalen parlament, ki eh, predstavlja 500 milijonov evropskih eh, državljanov in z njimi tudi sodeluje. Pozdravljam tudi predstavnike Mongolije, ki so gostili ASEP 9 leta 2016 in še enkrat bi se vam rada zahvalila, toplo zahvalila za zelo uspešno srečanje. Leto se osredotočamo na učinek podnebnih sprememb na različnih področjih v naših življenjih in mislim, da je to pravi trenutek. Številni poznamo, da je to pravi trenutek. Eh, težave, s katerimi se so, eh, soočajo ljudje po planetu zaradi ekstremnih vremenskih eh, pogojev. Tudi na severu Evrope, na finskem, odkuder prihajam, smo imeli nevredno poletje. Mi imamo ogromno vodnih virov, ampak vseeno smo doživeli sušo, ki je vplivala na proizvodnjo hrane in na preživetje kmetov priča smo torej ekstremnim vremenskim pojavom. Mi, azijski in eh, evro, evropski parlamentarci, imamo pred sabo veliko dela, če se želimo držati ambicioznih podnebnih ciljev v okviru pariškega sporazuma. Rada bi spostavila tudi agendo 2030 Združenih narodov, ki vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, za nas je to izjemno pomemben okvir, ki ga moramo izvajati. Pri tem gre predvsem za ambicije in pa za praktično izvajanje teh eh, ambicij. Rada bi spostavila tudi srčiko te nove agende. To je tudi veliki ziv za našo sektorsko eh, strukturo sprejemanja odločitev, biti moramo bolj centralizirani, reševati moramo več izzivov naenkrat, ne smemo se uh, lotiti tega tako, da poskušamo rešiti eno težavo, na to pa ustvarimo uh, novo težavo nekje druge. Spoštovati moramo tudi človekove pravice, spoštovati moramo pravice domorodnih ljudstev, uh, njihove pravice do uh, zemlišča včasih eh, na nek način mešetarimo, eh, ko gre za te stvari, ampak temu se moramo izogniti v prihodnosti. Ko si izmenjujemo najboljše prakse, izkušnje in eh, ko poskušamo prisluhniti drug drugemu, moramo sprejeti tudi dejstvo, da se nekateri soočamo z večjimi težavami kot drugi. Kitajska in Indija, naprimer, poskušata uvesti eh, električna vozila v eh, svojih prometnih sistemih in tudi na nas je, da eh, pospešimo naše delo na takšnih področjih. Vemo, da številne renljive skupnosti in skupine v Aziji trpijo zaradi sprememb. Upoštevati moramo tiste najranljivejše skupine, invalide, ženske, razseljene ljudi, ki so razseljeni tudi zaradi podnebnih sprememb. Vse to moramo imeti v mislih, ko pripravljamo podnebne ukrepe. Tekom zadnjih let sta, sta se sodelovanje in dialog med Azijo in Evropo okrepila. Veseli nas, da smo vedno bolj aktivni, to podpiramo. Mi, parlamentarci, imamo pred sabo velik izziv. Prispevati moramo k temu procesu, okrepiti, okrepiti moramo eh, parlamentarno razsežnost tega procesa, o tem smo se že pogovarjali v Ulanbatorju, še enkrat se zahvaljujem eh, mongolskim gostiteljem, ampak o tem moramo še vedno razmišljati, kako poskrbeti za trajen, stalen dialog, kako poskrbeti za stalno komunikacijo, tako da bomo lahko skupaj reševali izzive, s katerimi se soočajo naša družba, naši prebivalci, naš planet. Spet govorim v imenu Evropskega parlamenta. Ni dovolj, da sprememo vsaki dve leti skupno izjavo. To je dobro, ni pa to dovolj. Te izjave so seveda pomembno sporočilo voditeljem ASEMA, ampak biti moramo ambiciozneši zastopamo milijone in milijone državljanov v Evropi in v Aziji. Mi smo njihov glas in od nas pričakujejo več. Narediti moramo več pri reševanju skupnih izzivov, s katerimi se soočamo tako v Evropi kot tudi v Aziji, pa tudi onkraj teh dveh celin. Na nas, parlamentarcih, je, da sprememo ustrezno zakonodajo, s katero, s katero se lahko borimo proti tem izzivom, proti podnebnim spremembam in s katero bomo lahko spodbujali k trajnostnemu razvoju na vseh teh področjih, o katerih danes govorimo. Ko govorimo o krepitvi odnosov in sodelovanja med Azijo in eh, Evropo, podpiramo tudi eh, vaš trud pri regionalnem sodelovanju. Vsi zadevni deležniki morajo slediti poti eh, sodelovanja in diploma, diplomacije. Evropski parlament je vedno podpiral ASEM in ASEP in spodbujamo vse deležnike, da še okrepijo, okrepijo eh, odnose med Azijo in Evropo. Veliko lahko naredimo za to, da izboljšamo povezljivost med eh, celinama. Eh, povezujemo ljudi, krepimo priložnosti za podjetja, krepimo naše sodelovanje na področju človekovih pravic in naš dialog. Podnebne spremembe so eden od najnujnejših izzivov, s katerimi se uh, trenutno ukvarjamo. Uh, Naše gospodarstvo moramo spremeniti na trajnosten način. Rešiti moramo vprašanje energetske učinkovitosti, učinkovitosti eh, rabe virov, tako da bodo naši otroci in naši eh, vnuki in pravnuki eh, lahko živeli na tem planetu. Želim vam uspešno razpravo in s tem odpiram deseto srečanje ASEP. Hvala za vašo pozornost, hvala, da ste prišli. Sestanek je tako odprt. And, and... Najlepša hvala za tope pozdrav in hvala, da ste vodili tudi današnji jutranji. Eh, sestanek, kjer smo oblikovali eh, izjavo, o kateri bomo eh, razprave nadaljevali jutri. Veseli me, da sem danes tukaj. Prvič sem v Bruslju in Evropskem parlamentu, glede na to, da smo dobro začeli že zjutraj, se bomo kar lotili naslednje točke. Z nami je gospod Jondon Perenlej Batarbilek, ki je predstavnik parlamenta iz Mongolije, Mongolija pa je gostila ASEP 9. Gospod Batar Bilek, dobrodošli. Erhem Hundit, Jerkilukč, Tajani, Hundit Spoštovani gospod predsednik Tajani, spoštovani poslanci in poslanke, delegati in delegatke, gospe in gospodje. V veselje mi je, da lahko zastopam Mongolijo in da sem del desetega srečanja parlamentarnega partnerstva ASEP skupaj z vsemi vami predstavniki Azije in Evrope sodelovanje ASEM-a pri reševanju globalnih izzivov je eh, bilo v svetu vedno pomembnejše v zadnjih letih. Razlogi za krepitev multilateralnega sodelovanja in sodelovanja kot takšnega so vedno pomembnejši. Srečanje med Azijo in Evropo je pomembna platforma za dialog. To je bistvenega pomena ne zgolj za sodelovanje med obema celinama, ampak tudi za svet kot takšen parlamentarno srečanje med Azijo in Evropo je bistven del partnerstva med obema regijama, tako lahko razpravljamo in dosežemo konsens o številnih temah, ki se tičejo Azije in Evrope. Mongolija poskuša aktivno sodelovati in prispevati k parlamentarnemu partnerstvu in dialogu med Azijo in Evropo. Kot veste, je Mongolija uspešno organizirala deveto srečanje ASEP in enajsto zasedanje na vrhu. Prizadevali smo si za partnerstvo v prihodnosti in za povezljivost v letu 2016. Upam, da smo prispevali k 20. obletnici ASEMA in prispevali k reševanju uh, različnih vprašanj v tretjem desetletju teh struktur. Aseb in Asem sta odigrala pomembno vlogo pri krepitvi multilateralnih uh, povezav. Azija in Evropa sta tokrat, tokrat zbrana uh, v Bruslju, da se pogovorita o podnebnih spremembah, o učinku podnebnih sprememb na migracije, gospodarstvo, okolje in tako naprej. Pred nami so globalni izzivi, ki so pomembni tudi za Mongolijo kot takšno. Naši prebivalci se srečujejo s številnimi izzivi, s težkimi odločitvami. Previdno se moramo naučiti, kako uporabljati dohodke iz naslova naravnih virov, kako zagotoviti trajnosten razvoj, trajnosten razvoj gospodarstva. Mongolija želi še naprej krepiti sodelovanje med parlamenti. Vedno smo si prizadevali za prispevek k regionalnemu sodelovanju. Prizadevamo si za razvoj bolj pragmatičnega sodelovanja, ki vodi k učinkovitim rezultatom na eh, ekonomskem, socialnem in političnem področju. Ravno zato je eh, ASEP izjemno pomemben, zato je ASEM zelo pomemben pomemben. Vsem želim eh, učinkovito in uspešno sodelovanje. Sedaj pa prosim dr. Shirin Sharmin Chaudhry, predsednico parlamenta Bangladeša, da spregovori. Izvolite. Spoštovana podpredsednica parlamenta, spoštovani so predsedujoči, gospa Heidi Hautela, gospod, gospod eh, Ryan, gospod Batar Bilek, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani člani parlamentarnega partnerstva ASEP, spoštovani delegati, spoštovane ekscelence, dobro jutro. V veliko čast in veselje mi je, da lahko sodelujem na desetem parlamentarnem srečanju ASEP v tem čudovitem mestu Bruslju. Veseli me, da lahko sodelujem v tem parlamentarnem forumu, ki prispeva k direktnemu dialogu med zakonodajalci v Aziji in Evropi. Veseli me, da tukaj zastopam bangladeški parlament. To je zelo ranljiva država, na katero podnebne spremembe spremembe v veliki meri vplivajo. Hvaležna sem ASEP-u in Evropskemu parlamentu za organizacijo tega spoštovanja vrednega dogodka. Leto se bomo osredotočili na podnebne spremembe, njihov vpliv in izzive. Izpostaviti je treba tri pomembne vidike podnebnih eh, izzivov in to so varnost, migracije in gospodarstvo podnebne spremembe predstavljajo veliko grožnjo za naš planet in vplivajo na naša življenja eh, na zelo kompleksen način, na naša življenja, gospodarstvo, okolje. Podnebne spremembe vplivajo na zrak, prst, kmetijstvo, prehransko varnost, zdravje in tako naprej. Ravno zato se moramo proti njim boriti, tako da bomo poskrbeli za trajnosten eh, razvoj in rast parlamenti v Aziji in Evropi morajo stopiti skupaj in stkati konstruktivne vezi, tako da bomo lahko skupaj razvijali nacionalne, regionalne in mednarodne strategije za učinkovito sodelovanje. Multilateralizem je najbolj učinkovita metodologija za reševanje izzive podnebnih sprememb, trgovine, varnosti, prehranske varnosti, revščine, neenakosti, reševanja konfliktov, migracij in vseh ostalih vprašanj, ki so čezmejne narave. V vedno bolj medpovezanem svetu so naša skupna dejanja bistvenega pomena. Parlamentarno partnerstvo med Azijo in Evropo je izjemno pomembno, saj so parlamenti reprezentativne institucije. Kot predstavniki ljudi, moramo mi uvesti pozitivne spremembe v življenjih ljudi, ki so, nah, eh, ki so nas izvolili. Upravna struktura nam daje možnost, da ustvarimo svet, v katerem ima vsak eh, priložnost, da doseže svoje sanje. Imamo priložnost, da se borimo proti terorizmu, proti podnebnim spremembam, proti negativnim učinkom teh sprememb. Zagotovimo lahko dobro življenje za ljudi, Eh, dostojanstvo vsakogar. Ta posebna vloga, ki jo imamo in potencial, ki ga imamo, da vplivamo na ljudi eh, v Aziji, Evropi in drugot, je izjemno pomemben. Zato si moramo prizadevati za varen planet za vse. Oblikovati moramo zakonodajo, eh, politiko, ki ustrezno deluje, izboljšati naše nadzorne funkcije, kot globalna družina ne smemo nikogar pustiti ob strani. Združiti moramo svoje moči in okrepiti našo odpornost na učinke podnebnih sprememb, zmanjšati moramo izpuste toplogrednih plinov in zagotoviti odporno zeleno gospodarstvo in razvoj. ASEP je lahko bistvenega pomena pri oblikovanju globalne eh, okoljske parlamentarne diplomacije. Uspelo nam je že vzpostaviti eh, okvir, pariški sporazum, ki ga je treba sedaj izvajati. ASEP lahko igra aktivno ulogo pri tem, da prepriča vsaj deležnike, da eh, ukrepajo in da izboljšajo situacijo in omejijo povišanje globalne povprečne temperature. V luči zavez iz pariškega sporazuma moramo sedaj ukrepati. Spoštovati moramo tudi cilj trajnostnega razvoja številka 12 in eh, izboljšati odpornost eh, globalnega gospodarstva na okoljske spremembe. Na nas je ta odgovornost. Podnebne finance so izjemno pomembne. Financirati moramo eh, zeleni podnebni eh, sklad in podobne instrumente, ki trenutno nimajo dovolj finančnih sredstev. Povečati moramo tudi transparentnost podnebnega sklada graditi moramo na zaupanju med eh, deležniki. Tri leta so že minila od podpisa eh, pariškega sporazuma, spremljati moramo napredek in izvajanje. Podariti moramo podporo ranljivim eh, družinam, kar se tiče financiranja tehnologije in krepitve zmogljivosti. Še zlasti ranljive družine še zlasti ranljive države so tiste, ki jim moramo pomagati. Vzpostaviti je treba poenostavljene sisteme eh, sprejemanja in potrebovanja finančnih eh, sredstev. Pariški sporazum moramo izvajati v praksi. ASEP lahko prek interakcije, vzajemnega uh, učenja pozitivno prispeva k temu delu. ta Zemlja ni zgolj planet, je naš dom in zato moramo stopiti skupaj in zavarovati naš dom. Hvala. Hvala lepa. Doktor Čodri, torej pravzaprav eh, kar hitro in učinkovito napredujemo, tako da bo verjetno tudi še čas za vsega, razpravo, tako da kdor se želi prijaviti za razpravo, bo imel ta to priložnost. Sedaj pa dobi besedo gospod Chang Chiung, podpredsednik odbora za zonanje zadeve Narodnega ljudskega kongresa na Kitajskem. Gospi in gospodje, gospod predsedujoči, najprej se želim eh, v imenu Narodnega kongresa Kitajske zahvaliti in želim čestitati k pripravi tega pomembnega srečanja. Predvsem pa želim, se želim zahvaliti tudi za priprave tega sestanka strani Evropskega parlamenta. Deseto srečanje ASIPA je prvi stranski učinek 12. vrha ASEM in eh, to je neke vrste preludi v simfonijo. Seveda se soočamo z velikimi izzivi po vsem svetu, podnebne spremembe in okoljska vprašanja eh, vplivajo na preživetje človeka in na nadaljni razvoj. Podnebne spremembe, naravne nesreče škodijo človeški družbi, kajti eh, to ne škodi samo naravnemu okolju, temveč Naše preživetje je odvisno od tega in to vodi do številnih problemov, kot so ekstremni vremenski pogoji, potem zmanjšanje proizvodne, pomankanje vode in eh, tudi hujše posledice, kot je razseljevanje oseb in konflikti. Zadnjo poletje je celotna severna hemisfera od Alžirije do Arktike eh, doživela vročinski val. Številne države so eh, doživele rekordne temperature. Ekstremni vremenski pogoji, kot so suše, eh, požari, katastrofične padavine so um, prizadela to območje. Podnebne spremembe niso samo prihod, problem prihodnih generacij, temveč grožnje, s katero se soočamo danes. Uh, in zato ne smemo zamujati z ukrepi, da bi se soočili s podnebnimi spremembami in okoljskimi vprašanji. In zato smo tudi pripravili predloga. Prvič, moramo se povezati v prizadevanju, da uh, si um, za skupno prihodnost. Torej, ta svet je edina možnost za ljudi, da živijo in zato morajo, smo vsi v isti, istem čovnu in smo skupnost skupne usode. Če Pre, razmišljamo preveč utilitaristično. Če um, vidimo samo koristi in nočemo prevzeti odgovornosti, potem um, škodimo samim in tudi drugim. Moramo Eh, prevzeti odgovornost in deliti z drugimi. Samo sodelovanjem lahko vzpostavimo globalno upravljanje podnebja, ki bo pošteno, pravično in ki bo win-win situacija in to bo lahko ohranilo lep svet tudi za prihodne generacije. In razen tega gre seveda tudi za skupne odgovornosti in to pomeni spoštovanje dogovorjenih pravil. Pariški sporazum je ključnega pomena v boju proti podnebnim spremembam, um, kjer se zrcalijo globalni trendi. In e, Ne smemo opustiti tega sporazuma, temveč na osnovi tega sporazuma moramo Eh, določiti skupne in diferencirane odgovornosti in zato, da bomo dosegli cilje znižanja in se pri tem poslužili tudi tehničnih možnosti. Razvite države v, na območju Euroazije morajo pomagati državam v razvoju s kapitalom, z um, razvojem in tudi z drugimi možnostmi. In tudi države v razvoju si morajo pomagati med seboj vzpostaviti južno-južno sodelovanje pri boju proti podnebnim spremembam. Razen tega eh, gre seveda tudi za gospodarsko rastjo in podnebnimi ukrepi. S prehodom na nizkooglično ekonomijo um, se krepi eh, ta, tako ekonomska rast, kot tudi ukrepi za varovanje okolja, zeleno financiranje, eh, trgovina z emisijami igrajo eh, pomembno vlogo tudi pri zaposlovanju in gospodarski rasti. Moramo usklajevati ta boj proti podnebnim spremembam, predvsem na področju izvajanja. Um, agende o trajnostnem razvoju. Napačno bi bilo, če bi um, ekonomske interese izpolnjevali na račun um, varstva okolja. Varstvo okolja je prav tako pomembno in zato moramo vzpostaviti tudi skupno varnost proti eh, tveganjem. Vzpostaviti moramo novo vizijo varnosti. Torej, to je trajnostna rast, vse obsegujoča varnost in potrebni so vse obsegujoči koraki, predvsem za eh, um, okrepitev pragmatičnega sodelovanja in da se pri tem soočamo z problemi varnosti, migracijami in drugimi varnostnimi tveganji, ki bi lahko izhajale tudi iz um, podnebnih sprememb um, države v razvoju um, morajo prav tako izvajati svoj, e, oziroma razvite države morajo pomagati državam v razvoju in tudi um, uresničiti svoje obveznosti, ki so jih prevzile v različnih sporazumih. In predvsem imamo tudi na ravni Združenih narodov različne instrumente za blažitev podnebnih sprememb, gre predvsem za Ehm, izboljšanje upravljanja migracij in tudi na tem področju za vzpostavitev večje odpornosti, gospo, gospe in gospodje. Ehm, kot razvita država z 1,3 milijardami prebivalcev, ehm, tudi Kitajska seveda trpi zaradi podnebnih sprememb. Če se borimo se proti tem podnebnim spremembam na Kitajskem, Um, in se trudimo za trajnostni razvoj. In tu gre seveda tudi za našo dožnost, da prevzamemo svojo odgovornost na svetovni ravni. Kitajska je sprejela tudi več ukrepov um, s tem, da smo izboljšali um, energetsko mešanico, povečali energetsko učinkovitost. Uh, razvili zeleno arhitekturo, potem nizkooglična mobilnost, eh, potem razširitev um, sistema ETS, potem uh, sploh pri spodbujanju zelenega financiranja in nizkooglična gospodarstva. Kitajski parlament veliko uh, pozornost posveča zakonodaji na področju podnebnih sprememb. Eh, in sicer sprejeli smo naprimer zakon o obnovljivih virih energije, o eh, čisti energiji, o eh, ohranjanju čistega zraka in tako naprej. Razen tega delamo tudi na zakonu o podnebnih spremembah. In tudi tu smo že bistveno napredovali pri boju proti podnebnim spremembam. V zadnjih petih letih eh, se je poraba energije in voda, vode na enoto BDP-ja zmanjšala za več kot 20 eh, odstotkov. Um, potem uh, za 8,9 je, se je znižala souporaba, potem um, povečala se je uporaba alternativnih energijev za 6,3 odstotkov. In potem um, bistvo, bistveno smo povečali tudi delež gozdov. Um, in to je seveda tudi bistvenega pomena za ohranjanje čistosti zraka. Um, zelen razvoj. Um, ima lepe perspektive na Kitajskem. Kitajska igra tudi aktivno vlogo pri mednarodnem sodelovanju proti podnebnim spremembam. Kitajska je postala ključni um, udeleženc v globalnem, na globalni ravni pri uh, varovanju okolja in predvsem um, želimo, da se izvaja pariški sporazum in smo ga podpisali in mi spoštujemo uh, obveznosti, ki smo jih sprijeli in um, tudi odkrito izvajamo ta sporazum. Treba izkoristiti, izkoristiti tudi platforme, ki smo jih postavili um, naprimer južno-južno sodelovanje in druge platforme. Kitajska krepi sodelovanje z vsemi državami, predvsem eh, tudi z državami v razvoju in sicer vse ob upoštevanju, da se dosiže zares trajnostni razvoj. 2015 je predsednik Xi Jinping napovedal na konferenci o podnebnih spremembah v Parizu, da bo Kitajska sprožila projekte sodelovanja um, za nizko oglične industrijske parke v uh, državah v razvoju in da bo Eh, zato eh, ustvarila tudi veliko delovnih mest. Z dobrim razvojem tega projekta smo podpisali tudi memorandum o soglasju za pomoč drugim, tretjim državam pri boju proti podnebnim spremembam in sicer so to Vietnam, Filipini, Mongolija in tako naprej. Euroazijske države so žrtve eh, podnebnih sprememb in eh, tudi bistveni eh, pri eh, izvajanju ukrepov. In zato eh, pričakujemo, da bodo nacionalni voditelji res spoštovali te cilje trajnostnega razvoja in da bodo še naprej okrepili sodelovanje pri ukrepanju in Kitajska je pripravljena sodelovati z drugimi evropsko in azijskimi državami, da delimo izkušnje, da uh, ostanemo tudi aktivni udeleženec v multilateralnem upravljanju podnebnih sprememb, tako da bomo lahko skupaj spostavili vključujoč čist svet, ki bo zagotovil tudi mir, varnost um, in um, uspeh vseh držav. Hvala. Hvala, gospod Šink. Priden bomo nadaljevali s prvo, uh, prvim panelom. Um, imamo malo časa, torej, če želi eh, kdo besedo, uh, ima možnost sedaj. Ne vidim, da bi kdo uh, želel komentirati te izjave, ki smo jih slišali. In zato dajem besedo spet gospe Hautali, ki bo podala uvod v prvo omizje. Hvala. Torej z veseljem odpiram prvo omizje, eh, na katerem bomo obravnavali podnebne spremembe in izzive za multilateralizem želim se zahvaliti že um, kar na začetku za dragocene prispevke, ki smo jih slišali. Sedaj pa bom pa vabila govornike, da spregovorijo tu v, po, na podiju. Um, prvi bo dobil besedo gospod Jo Leinen, ki je poročevalec Evropskega parlamenta o podnebnih spremembah in ki je tudi predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Kitajsko. Zato je eh, še kako primirna oseba, da poda uvod v ta del. Potem bo govoril gospod Scott Ryan, predsednik Avstralskega senata, potem gospa Carmen Iliana Mihalesko, ki je podpredsednica poslednjega poslanske zbornice romunskega parlamenta. In razen tega je tu Rosa Maria Romero Sanchez, ki je um, namestnica predsednice um, španskega parlamenta in Mauri Pekarinen, ki je prvi namestnik predsednika finskega parlamenta. In razen tega bo z nami še Funk Quang Yen, podpredsednik Narodne skupščine Vietnama in mister gospod Azar Miranišra iz eh, Indije. Takoj, ko bodo vsi govorniki se zbrali tu v predsedstvu, lahko začnemo s tem omizjem. Predlagam, da um, se fotografiramo, da naredimo potem to skupinsko sliko po tem delu. Tako da vas prosim, da ne zapustite takoj dvorane, temveč potem bomo naredili to družinsko sliko. So I'd like to um, uh, ask that the speaker. Torej, prosim, da um, govorniki imajo pet do sedem minut uh, na razpolago, kajti veliko jih je. In popovdan bomo seveda tudi na ustreznih omizjih imeli še dovolj časa za razpravo. Gospod Ju Leinen, poročevalec za podnebne spremembe Evropskega parlamenta in predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Kitajsko, ima besedo. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi iz Azije in Evrope. Veliko veselje mi je, da smo izbrali podnebne spremembe kot eh, glavno temo te konference. Bil sem na COP1 1995. leta v Berlinu po eh, konvenciji z Rija In sedaj smo že pri Kup 24 v Katovicah. To je seveda dolgo obdobje. In eh, hvala Bogu, obstaja bolj ali manj globalno soglasje o tem, da je eh, problem boja proti podnebnim spremembam skupen vsem narodom po, eh, na svetu vendar žal v tem trenutku, ko bi potrebovali multilateralizem, eh, je strani nekaterih napaden ta multilateralizem in želijo iti svojo pot in nočejo sodelovati. In to je velik izziv za nas vse. Kaj ti podnebje in ozračje je skupna dobrina, to ne pripada eni državi, temveč eh, sistemu planet, ta, in človeštvu to je globalna dobrina. Zato sem zelo vesel, da kljub temu, da je vlada ZDA eh, izstopila iz pariškega sporazuma, da so vsi ostali potrdili, da bodo še naprej izvajali pariški sporazum. Evropa in Azija imata iz različnih odgovorno, eh, razlogov svoje odgovornosti. Evropa pred 200 leti se je tu začela industrializacija na tej celini, ki se je potem razširila po vsem svetu in sicer ta ekonomski model. In vemo, da se mora ekonomski model spremeniti, ne bo preživel v 21. stoletju z desetimi milijardami ljudi na zemlji in zato je treba izbrati drugačen um, ekonomski model in Azija, zato ker um, predstavljate največji del prebivalstva na svetu, ker vaše gospodarstva rastejo in ker imate e, možnost, da sočasno z rastjo se tudi posodabljate, modernizirate in zato je se mi zdi tema dobro izbrana um, mogoče ste ugotovili, da um, zaključujemo um, delo v zvezi z cilji 2040. Letos smo pripravili zakonodajo za alternativne energije, za energetsko učinkovitost, za poslopja. Sedaj se okvarjamo s CO2 pri avtomobilih, vozilih, torej gre za nizko za vozila z nizkimi emisijami, zato si prizadevamo veliko, smo storili za naslednje desetletje. In komisar za podnebje je zato tudi rekel, da želimo še povečati naše obveznosti, ki smo jih prevzeli v Parizu. Zavizali smo se, da bomo zmanjšali eh, emisije CO2 za 40 odstotkov do 2030, sedaj pa smo pri pripravi zakonodaje izvedli nove kalkulacije in ugotovili, da lahko dosežemo tudi 45 odstotkov, kar bi bilo še bolje. Moramo pa seveda upoštevati, da bodo faze pregleda in in sicer 2023. Tako da eh, tam še lahko izboljšamo te cilje. Bil sem soporočevalec v tej hiši, zato ker imenujemo podnebna diplomacija. In če govorim o multilateralizmu, To pomeni, da potrebujemo diplomatsko-politične dogovore. Drugih ne morete prisiliti, temveč jih morate prepričati eh, v upanju, da bo vsak eh, do temu potem tudi sledil. Podnebna diplomacija na ravni EU pomeni, da želimo povečati svoja prizadevanja, tudi okrepiti v delegacijah po vsem svetu, da bi našli partnerje za čiste tehnologije, da bi naši partnerje partnerje za eh, podnebna zavezništva, za avangardne skupine. Tudi na nevladni ravni, eh, kot je naprimer na lokalni ravni, ravni um, mest, podjetij, civilne družbe in tako naprej. In eh, prosili smo komisijo in službo za zunanje delovanje, da tudi vključijo podnebno politiko vse druge politike. Um, tu gre za industrijsko politiko, trgovinsko politiko, potem uh, politiko razvoja in kmetijstva. In zato mislim, da vstopamo v novo fazo v EU za okrepitev teh prizadevanj. Nasplošno se veselim te razprave uh, tukaj. In upam, da bosta Evropa in Azija res dva stebra za to, da bo svet lahko napredoval in da bodo naši otroci in vnuki se nam za to lahko zahvalili, kajti eh, prihodne generacije eh, bodo odvisne od tega, eh, kaj smo danes, kaj sklepamo danes, od sklepov zakonodaje, ki, ki jo sprejemamo danes. Eh, Um, torej, to je bilo zelo zanimivo, ko ste rekli, da ste bili eh, na COP1 eh, v Berlinu 95, jaz sem bila na COP2 v Kyotu. Sedaj pa dobi besedo sopredsedujoči, ki bo spregovoril v imenu avstralskega sin, uh, senata, Scott Ryan. Hvala za ta uvod. Dobro, no, šli vsi in hvala tudi, da imam priložnost, da spregovorim za avstralski parlament. Podnebne spremembe so seveda ekonomski izziv in tudi izziv za varnost. In to je multilateralni izziv. Um, v maju je naš senat pripravil priporočilo o posledicah podnebnih sprememb za nacionalno varnost in sicer gre eh, tako za priložnost, da se vzpostavi odpornost, kot tudi za to, da se identificirajo ta tveganja. Podnebna varnost vpliva na e, ekonomijo, na vodo, na okolje, na eh, zdravje, na prehransko varnost. Eh, tudi drugi so že opozorili na te težave, predvsem eh, ekstremno vreme in tudi naravne nesreče. To izpodkopava, spodkopava varnost eh, in to vpliva tudi na regularne in irregularne migracije. Um, um, Podnebne spremembe bodo imele negativne posledice, predvsem na randive skupine, tudi pri nas in sicer nekatere oto otoke, ki že opozarjajo na to, da je njihovo preživetje odvisno od eh, uspešnosti izvajanja ukrepov in to je odvisno seveda tudi. Eh, torej, gre tudi za nacionalni interes, za nacionalno varnost. Uh, Več uh, avstralskih vlad je prepoznalo ta tveganja. Um, sprejeli smo tudi bilo knjigo, um, um, torej podnebne spremembe, degre, degradacija vodi do političnih in ekonomskih motenj, piše v tej bili knjigi. In eh, zato to zahteva eh, koordiniran multilateralen pristop. Eh, ker gre za tako zahtevne teme, ko laborativni integritet aktivni pristop do tega je pomemben. Avstralija se drži um, pariškega sporazuma. Um, želimo um, doseči znižanje za 28 odstotkov do 2030 pri CO2 in to je tudi um, možno. Avstralska vlada želi okrepiti tudi mednarodno sodelovanje, predvsem sodelovanje v različnih forumih, eh, kot je naprimer za naravne nesreče in razseljenje omejevanje oseb in druge platforme. Um, odziv na podnebne spremembe bo še naprej tudi prioriteta pri razvojni pomoči. E, investiramo eno milijardo v ukrepe v državah v razvoju, e, v pacifiški regiji e, predvsem in to pokriva e, širok spektr ukrepov, gre za ekonomske socialne politike, gre za kmetijstvo, za gozdarstvo, infrastrukturo in eh, tudi za eh, vključevanje teh območij v multilateralne forume. In parlamenti in poslanci igrajo pri tem pomembno vlogo, eh, kajti treba je seveda pridobiti tudi soglasje za um, predloge vlage, vlade in um, vemo, da um, so to pojavi, ki bodo trajali zelo dolgo časa in treba je ustvariti tudi ozaveščenost za dolgotrajnost eh, teh uh, procesov. Hvala lepa, gospod Rajen. Sedaj pa um, vabim. Karmen Iljano Mihel, ki je kot predsednica poslanske zbornice Romunije. Hvala, tudi jaz se želim zahvaliti za priložnost, da lahko podam predstavitev. V tem forumu vsi se zavedamo dolgotrajnih posledic podnebnih sprememb za varnost vseh držav. Podnebne spremembe. Um, ogrožajo predvsem stabilnost zaradi lakote, zaradi prisiljenih migracij, eh, zaradi konfliktov, zaradi pomankanja virov in tako naprej. Tisti, ki se soočajo s tem najbolj, so najbolj revni, eh, kajti um, oni eh, imajo najmanj sredstev za odziv na krizo. Zato je v vzajemno povezanem svetu um, treba zagotoviti varnost povsod in treba se učinkovito spopasti s tem, kaj ti to eh, lahko rešuje življenje in pomaga revnim skupnostim. In, uh, s tem si prizadevamo za bolj mirno prihodnost. In to zahteva sodelovanje vseh relevantnih akt, akterjev na globalni ravni, držav, civilnih pobud in tako naprej. In treba je usklajevati eh, to na različnih področjih zunanja trgovina, gospodarstvo in tako naprej izkoristiti. Je tudi to priložnost in eh, pariški sporazum mora zaživeti in eh, kolegice in kolegi, Romunija je eh, 1. junija deponirala eh, um, torej dokument o podpisu um, pariškega sporazuma in prevzima svojo odgovornost in podbira, podpira francosko pobudo um, za varovanje podnebja in okolja in tudi um, dokument, ki ga, so ga sprejeli Združeni narodi. Um, in sprejeli smo tudi zakonodajni svežen. Um, oziroma podpiramo zakonodajni svežen, ki je na evropski ravni bil sprejet v zvezi s cilji do 2020 in 2040. Um, gri, um, 6. marca 2015 eh, smo tudi že posredovali eh, dokumente povezane z evropsko eh, zakonodajo. Mi eh, želimo, da še naprej seveda ostane konkurenčna tudi evropska industrija. Um, Želim povdariti predvsem naslednje vidike v zvezi s podnebnimi spremembami, v zvezi s pariškim sporazumom. Prvič, dolgoročna vizija, Malčesku. gospa Mihalčesku, da bi eh, res zagotovili dobro uh, Eh, prevajanje v druge jezike ali lahko eh, govorite malo bolj počasi. In to je seveda eh, priporočilo vsem. Poskusimo zagotoviti dobro tolmačenje, ampak včasih enostavno hitrost to onemogoča. Imamo dovolj časa, lahko ste malo bolj počasni. Torej, govorim o nekaterih vidikih v zvezi s pariškim sporazumom. Prvič, eh, dolgoročna vizija glede eh, prehoda na eh, nižje emisije toplogrednih plinov in tu gre predvsem za eh, trajnostno, trajnostni razvoj in za odpravo revščine, potem vzpostavitev dolgoročnih ciljev v pariškem sporozumu, da se omeji povečanje eh, temperature za manj kot dve stopini in um, tudi podpor držav, um, um, da bi uh, se temperatura ne z, povečala za več kot 1,5 stopinje. Yeah potem z vključitvijo drž razvitih držav je treba mobilizirati finančna sredstva za države v razvoju in treba je olajšati transfer znanja in treba je povečati tudi njihovo zmogljivost, da se prilagajajo posledicam podnebnih sprememb in da um, izvajajo ukrepe za znižanje toplogrednih plinov. Potem gre za eh, priznanje strani držav članic, eh, ki sodelujo pri eh, podnebni politiki, da še bolj sodelujejo Ehm, in da deluje sistem zgodnega opozarjanja, potem eh, pre, prečevanje eh, tvegan, ki bi jih lahko povzročale podnebne spremembe. Potem treba je oblikovati cilje kakovosti na globalni ravni za um, povečanje odpornosti in eh, zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe države članice bodo morale eh, sprejeti prilagoditvene načrte z ustreznimi izvedbenimi ukrepi. Šestič, spodbujanje procesa globalne evalvacije napredka pri doseganju ciljev na osnovi eh, sistema spremljanja in poročanja, ki bo pregleden in eh, bo zagotovil tudi ustrezne odgovornosti in spodbujanje eh, um, tudi um, doseganja ciljev v predvidenem času. E, predvsem, da se zagotovi, da um, se ambicije, ki so bile določene, ne bodo zniževale. Romunija bo predsedovala v prvi polovici naslednjega leta Evropskemu svetu. Glavni cilj Romunije bo, da prevzame dosije o um, podnebnih spremembah strani Avstrije, ki trenutno predseduje Evropski uniji, in da nadaljujemo pogajanja o uh, aktualnih temah in da zagotovimo dobro izvajanje delovnega programa za izvajanje pariškega sporazuma, ki je bil sprejet na COP24. Hvala. Hvala lepa, gospa Mihalčesko. In sedaj pa dajem besedo Mauri Pekrinem, prvemu podpredsedniku finskega parlamenta. Izvolite. Eh, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, oktobra lani so organizacije Združenih narodov predstavile preočilo in izkazalo se je, da smo dosegli le eno tretjino tega, kar bi morali, ko gre za zmanjšanje ogličnih emisij do leta 2030. Če svet ne bo skupaj sprejemal odločitev za to, da spremenimo našo smer, bomo na koncu vsi izgubili. Zlasti najbolj oziroma zlasti najmanj razvite države. Torej obstajajo jasni razlogi za globalno segrevanje. V prejšnji okvirni konvenciji OZN-a o podnebnih spremembah iz leta 1992 so bile države zelene na države razvoj in razvoj industrijske države in cilji so bili potem določeni skladno s tem, cilji so bili zavezoči le za industrijske države. Vendar prišlo je do razvoja emisij v različnih državah in situacija se je bistveno spremenila. Recimo, na kitajskem je emisij sedaj 26 odstotkov uh, Indija predstavlja 7 odstotkov, EU pa 10 odstotkov. Številne države, ki so bile leta 92 države v razvoju, so danes ene izmed najbogatejših držav na svetu. Skladno z Mednarodno okoljsko agencijo se je skažalo, da je proizvodnja ogličnih izpustov se po, trikrat povečala v državah razvoju od leta od 90 let naprej. Mi, evropejci, bi se morali spomniti, da so emisije na prebivalca še vedno najviše v Evropi, torej više so kot recimo v Indiji. Gospe in gospodje, z lastnim ukrepanjem je EU dokazala, da je mogoče prekiniti korelacijo med gospodarskostjo in emisijami. Z drugimi besedami, emisije so se zmanjšale, gospodarska rast pa se je še naprej večala in EU je odločena nadaljevati po tej poti. Cilj je, da bi leto 2030 eh, za 30 odstotkov zmanjšali emisije glede na ravni iz leta 1990. No, EU lahko še marsikaj izboljša prav tako pa tudi preostali svet. Pariški sporazum iz leta 2015 daje upanje za prihodnost. Je pravno zavezujoča konvencija, ki spodbuja globalne ukrepe in vključuje skupne cilje za vse države. Cilj je, da bi omejili rast globalne temperature za da, torej, da bi to ne preselo dveh eh, stopinj in da ne bi prišlo eh, torej, do večjega povišanja temperature. Same, same podrobnosti glede izvajanja sporazuma so sedaj predmet pogajanj. Pravila bi morali sprejeti na COP24 v Katovicah. Eh, To bo v Katovicah torej letos decembra. In vprašanje je, ali industrijske države in države v razvoju morale imeti enake obveznosti glede poročanja o emisijah in o njihovem napredku pri doseganju ciljev. Nekatere države v razvoju si želijo ohraniti to ločnico iz konvencije iz leta 92, vendar to je v nasprotju eh, duha Pariške konvencije, v katerem je bil dosežen kompromis ravno glede tega. Če bi sporazum imel enake pravila za vse, je sedaj bistveno vprašanje, torej bi imeli ena pravila za vse ali dve pravila Eh, vrsti pravil za dve skupine držav. To je sedaj ključna tema glede izvajanja pariškega sporazuma. Skladno s pariškim sporazumom moramo doseči zmanjšanje emisij, poročati o tem in poročati o napredku glede doseganja ciljev. Naj spomnim, da pred enim letom je predsednik Trump rekel, da se bodo zede omaknile iz pariškega sporazuma. Predsednik Trump je pariški sporazum opisal kot nekakšno zvijačo, ki so druge države oblikovale zato, da bi spodkopale ameriško gospodarstvo. Gospe in gospodje, Evropa in Azija imata velik potencial za sodelovanje, tudi na multilateralnih forumih, zato da se spopadejo z vprašanjem visokotehnoloških, eh, oziroma da se eh, soočijo z izzivi. Številne države so zelo aktivne v mednarodnih organizacijah. Predlagam, da se odprto pogovarjamo, ali obstajajo možnosti za to, da bi še okrepili sodelovanje med evropskimi in azijskimi državami v multilateralnih forumih. Morda bi lahko skupaj ugotovili, kateri forumi bi bili najboljši za okrepitev eh, sodelovanja. Nadalje, lahko bi se povali o temah povezani z energetskim razvojem. Moja država, Finska, aktivno razvija svoje odnose z azijskimi partnericami. Naše strokovno znanje na področju, kot so biogoriva, bioenergija, mimo grede na finskem. Imamo v prometu uporabljenega dvajset odstotkov goriva, ki izhaja iz obnovljivih virov. In to je posledica tega, da imamo pač takšno zakonodajo, ki to zahteva. Torej, zato smo to uspeli doseči, kar smo dosegli danes, torej te 20 odstotkov obnovljivih energij v transportu. Potem pomembna je vprašanje pametnih omrežij, jedrska varnost. To so vse naše prednosti. Če tudi prihajam iz aktične države pa me veseli, da razvijamo tudi inovacije na področju solarne energije. Naj spomnim, da imamo eh, razvojne ekipe, ki tudi sodelujejo v finsko-azijskih partnerstvih. Če obstaja interes za poglobljeno sodelovanje na teh področjih, potem naj povem, da bom z veseljem spodbudil takšno sodelovanje med Evropo in Azijo. Gospe in gospodje, pomembno je tudi vprašanje rabe tal v tem kontekstu, pomembno je vprašanje rabe gozdov. To je vse pomembno, če želimo doseči cilje pariškega sporazuma. Tu bi poudaril, da moramo, da ne smemo pozabiti. Velika večina emisij CO2 izvira iz uporabe fosilnih goriv. Naj gre za ogrevanje, naj gre za promet in tako naprej. Vendar tudi uh, sektor rabe tal je tu vedno pomembnejši. In uh, Finska ima izkušnje s trajnostnim obledovanjem gozdov. Vsaka država je odgovorna za uporabo svojih naravnih verov in to na trajnosten način. Pri tem pa ne smeš škodovati drugim državam. Ne vemo, zakaj bi varovali le svoje gozdove. Moramo poskrbeti za vse. Gospe in gospodi, hvala lepa. Thank you very much, uh, Mr. Pekarinen. Hvala, gospod Pekarinen. Da, z, z, smo si zabeležili vaš poziv, da bi imeli boljše sodelovanje v mednarodnih forumih, ko gre za evropske in azijske poslance. Preden dam besedo naslednjemu govorniku, bi rada povedala da bomo imeli očitno dovolj časa za vprašanja, komentarje po predstavitvah. In že imam mm, prvega govornika, gospod Bogdan Boruševič, ki je podpredsednik Polskega senata. On se bo priglasil v besedi, torej lahko se pripravite za vprašanja, za komentarje eh, v zvezi s tem, kar bomo slišali oziroma kar smo že slišali. Sedaj pa naj posebej pa vabim gospodoso Marijo Romero Sanchez eh, iz španskega parlamenta, ki bo dobila besedo. Izvolite. Hvala. V eh, veliko čast mi je, da lahko zastopam španski kongres eh, na tem pomembnem desetem sestanku Azijsko-Evropsko parlamentarnega srečanja ta sestanek nam vsake dve leti da priložnost, da lahko izmenjamo stališča glede tem, ki so pomembne na mednarodnem obzorju, da se lahko izmenjamo izkušnje, da lahko najdemo tudi recimo skupne rešitve za težave, ki obstajajo v naših parlamentih, v naših državah. Tako lahko tudi izboljšamo življenje naših državljanov in lahko izboljšamo delovanje naših družb. Evropa in Azija sta dva največja ekonomska bloka in zelo pomembni so trgovinski tokovi uh, med nami. In vse to bo le še raslo v prihodnosti, zato je to zelo pomembno povdariti. In pomembno je govoriti o podnebnih spremembah, o multilateralizmu. Kako lahko spodbujamo politike, ki bodo izboljšale učinkovitost naših proizvodnih sistemov s pomočjo politik in strategij, ki krepijo vzdržnost naših družb? Osredotočila se bom na spodbujanje krožnega gospodarstva in kako bi lahko Azija in Evropa vodili v tem projektu? Glede na ocene Evropske komisije, če bi izvali so obstoječo zakonodajo na področju odpadkov, bi ustvarili več kot 400 tisoč delovnih mest v Evropi. Od tega bi jih bilo več kot 100 eh, tisoč v Španiji. Torej, Eh, krožno gospodarstvo je zelo pomembna priložnost. To je nekaj, kar bi lahko vsem koristilo. V Španiji je tako, da uh, imamo torej ključne, uh, imamo ključne akterje v krožnem gospodarstvu in to bi lahko predstavili takole v Španiji smo za 50 odstotkov eh, zmanjšali porabo materijalov od 2008 do 2012. Prav tako se je zmanjšala poraba energije. Leta 2013 smo bili sedma država članica z najmanjšo intenzivnostjo porabe te energije. Vedno uh, manj imamo odpadkov. Temu smo pričali v zadnjih letih, v obdobju od let leta 2000 do 2013. Prišlo je do zmanjšanja komunalnih odpadkov na prebivalca in to zmanjšanje pomeni zmanjšanje v višini 31 odstotkov. To je zelo pozitivna številka, celo veliko boljša od, po, od popečnega zmanjšanja v Evropski uniji, kjer je bilo to zmanjšanje 8 odstotkov. Če želim biti ambiciozni, moram imeti participativen pristop, moramo vključiti vse akterje, ki že sodelujejo pri tem. In prav tako moramo vključiti druge strateške akterje na vseh ravneh. Vse to zato, da lahko definiramo strategije in ambiciozne ukrepe. In vse to mora biti tudi usklajeno zato, da se to vse skupaj čim bolj učinkovito potem izvaja. Tak načrt se mora spopasti s ključnimi izzivi, ki so pred nami zlasti potrebujemo politične ukrepe. Moramo poskrbeti za razvoj zakonodaje in ta, v tem forumu treba podariti, da vsi instrumenti, vsi mednarodni instrumenti, ki uh, morajo vključevati okoljski vidik in moramo spremeniti vzorec uh, proizvodnje. Pomembni so tudi davčni ukrepi. Moramo spodbujati reformo in uh, davčne spodbude za to, da bi se preusmeril tak nov ekonomski model. Gospod in gospodje, za zaključek bi rada povedala naslednjo, oziroma rada bi vas pozvala, m, mm, tako kot nekateri pred, pred, pred mano, vse bi vas pozvala, kako veliko odgovornosti imamo v naših parlamentih naša, naši položaji so zelo pomembni. Mi smo zakonodajalci in v svoje politike moramo vnesti to spremembo vzorca, tako da bomo imeli trajnosten proizvodni model, ki bo skladen z bojem proti podnebnim spremembam. Ta proces je nekaj, tudi v tem procesu Evropa in Azija lahko vodita, lahko se dopolnjujeta. Sodelujmo zato, da bomo vzpostavili duh sodelovanja med nami, da bo to še boljše in prepričana sem, da bomo pri tem zelo uspešni in tako bomo lahko pripravili boljšo prihodnost, boljši planet za prihodne generacije, tako da bodo lahko naši otroci v miru živeli na tem planetu. Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospa Romero Sanchez. E, veliko idej ste nam dali gledati, kako pomembno je, da spremenimo, prilagodimo naše gospodarstvo in hvala, da ste omenili krožno gospodarstvo. To je v srčiki EU razprav dan današnji. Sedaj dala besedo Funko Kienu, podpredsedniku. Eh, nacionalne zbornice oziroma parlamenta v Vietnam. Izvolite. Gospe in gospodje, eh, vodje delegacij držav ASEP, gospe in gospodje, klimatske spremembe so neobičajna varnostna eh, grožnja, so grožnja vsake državi in človeški vrsti. Zato zelo pozdravljam temo našega sestanka. Torej, da smo se spopadli s to temo, to je zelo aktualna tema. Zato, da se moramo osredotočiti na posledice podnebnih sprememb. Tu ne gre zgolj za izziv za politične režime, za gospodarstva. in za mednarodne vezi. Ne, eh, globalne spremembe eh, povzročajo konflikte in prav tako vplivajo na mednarodno sodelovanje in eh, soočamo se z vedno večjimi izzivi, nacionalizmi, protekcionizmom in vse to je povezano. In vodnebne eh, spremembe so pravzaprav priložnost za to, da okrepimo multilateralizem. Lahko smo ponosni na prispevek ASEMA in ASEPA pri odzivu na okoljske izzive v zadnjih dveh desetletjih. Zlasti gre za to, da želimo sodelovati pri trajnostni rabi vero, vključno z vodnimi veri. Moramo še naprej sodelovati moramo tesno sodelovati, kajti podnebne spremembe globoko vplivajo na uh, prihodnost človeštva, saj vplivajo na vse vidike družbe. Vietnam je ena tistih držav, ki so zelo prizadete zaradi podnebnih sprememb. Delta Mekonga, ki je ena od treh eh, del na svetu, ki so najbolj ogrožene zaradi um, višanja gladine morja. In prav tako smo priča sušam, poplavam in to izjemno vpliva na prebivalstvo, na lastnino, na premoženje. In Vietnam se zaveda, da je vprašanje po njej spremenjen vprašanje preživetja. ob tej priložnosti bi radi povečali nač na nacionalne zmogljivosti. Vietnam je lani sprejel zelo pomembne rešitve glede te težave. Vietnam je podpisal okvirno konvencijo OZN glede podnebnih sprememb. Skupaj za 175 državami smo podpisali pariški sporazum in imamo tudi akcijski načrt. Za izvajanje pričkega sporazuma v zadnjih letih je naš parlament aktivno spodbujal uh, to, da se vprašanje podnebnih sprememb vključi na dnevne rede dela mednarodnih forumov. Sodelujemo z Medparlamentarno unijo in uh, gostili smo seminar glede, glede podnebnih sprememb. prav tako smo sopodpisniki resolucije o mednarodnih spremembah, ki je bila sprejeta na sestanku IPP uh, eh, januarja 2018 in prav tako smo ob obravnavali to temo na 29. Eh, medparlamentarni skupščini ASEMA želimo spodbujati vlogo ASEMA v boju proti pomenjenim spremembam. Kaj bi priporočali? Moramo spostaviti mrežo za izmenjavo informacij med poslanci, med eh, pripravljavci politik in med poslovneži, tako da delimo socialno odgovornost za to, da sodelujemo da, eh, da povešujemo podnebno odpornost. Oziroma, izzivi morajo postati priložnosti. Potem drugič pomembno je izvajanje mednarodnih zavez glede podnebnih sprememb zlasti, ko gre za agendo 2030. In prav tako o, pod, podpiramo predlog Evropskega parlamenta, ki je bil predstavljen da bi imeli letni mednacionalni dialog, tako da bi izboljšali mednarodni dialog glede zadev, ki nas vse zadevajo. Sprejeli smo skupno uh, resolucijo in menimo, da je to zelo dobro. Želim vam veliko uspeha pri prihodnem delu. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod uh, Fung Kuo Kien za te pomembne besede in želje. Sedaj pa pozivam še, še zadnjega gosta, ki je povabljen kot govornik, gospod Mkča Iba iz Indije. Izvolite. Gospe in gospodje, at the outset let me express. Uh, najprej najlepša hvala za to, da ste mi dali priložnost, da lahko tu spregovorim. Naj povem, da to zelo ocenim, da je to veliko čast. Čestitam Evropskemu parlamentu našemu gostitelju, da gosti deseto ASEP srečanje. Mislim, da ste tudi izbrali zelo pomembno temo podnebne spremembe. To je zelo pomembna tema. To je pravzaprav najbolj pomembna tema, s katero se sooča človeštvo. Na tem forumu bi rad povedal, da je Indija predana temu, da bo delala v, v smeri boja proti podnebnim spremembam. In pred nami so številni izzivi. In to je spovezano s socialnim in gospodarskim razvojem. Moramo se odzvati na podnebne spremembe. Moramo izboljšati sodelovanje. Vendar moramo razlikovati med odgovornosti in moramo razlikovati uh, različne zmogljivosti in moramo zgoditi okoljsko pravičnost, tako da bomo zaščitili uh, revne in ranljive, da ne bodo podvrženi tveganje podnebnih sprememb. In, ja. V tem kontekstu naj omenim, da je naša filozofija, naša tradicija, praksa, in eh, trajnostno eh, ravnanje nekaj, kar nam je pomagalo pri ohranitvi narave. Tako bi radi povdarili, da indijske prakse skupaj z moderno tehnologijo lahko pomagajo pri boju proti podnebnim spremembam. To se odraža v našem vsakodnevnem življenju družbenem razvoju, v naših ekonomskih programih. Gospe in gospodje, naš premijer, gospod Narendra Modi, je uh, zelo resen v svojem boju proti podnebnim spremembah. Torej, napisal je knjigo, v kateri je rekel, da je trajnost vprašanje modela, ki vključuje proizvodnjo prihodnosti za naše prihodnje generacije. Torej zelo pomembno je blaženje posledic podnebnih eh, sprememb. Moramo spodbujati sodelovanje med državami članicami in moramo uporabljati okoljsko, okolje prijazne tehnologije in um, pariški sporazum je pomemben za razvoj multilateralizma, pomemben je duh medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Uspeh tega sporazuma je odvisen od resnosti, s katero se bodo držav, države podpisnice tega lotile, zlasti naše razvite partnerice, koliko se bodo držale svojih zavez. V tem kontekstu bi jo omenil, da je pomembno razviti med, učinkovite mednarodne mehanizme. katerimi bomo zagotovili transfer tehnologij državam v razvoju. Prav tako je pomembno tudi širjanje uh, dostopnih okoljskih tehnologij. Gospa predsedujoča, kot država razvoju si Indija zelo prizadeva za boj proti podnebnim spremembam. Zavedamo se svojih obveznosti. Indija je zavezana k temu, da bo zagotovila, da okolje in razvoj gresta z roko v roki, zato da bi dosegli končni cilj in sicer to, da bi imeli trajnostni razvoj. Indija ima svojo penersko vlogo. Želimo razvijati eh, mednarodno solarno zavezništvo in to uživaš ugled v svetu, to zavezništvo. Upam, da bodo današnje razprave dokazale, da eh, se lahko skupaj lotimo tega globalnega izziva, da smo lahko učinkovitejši skupaj. Res si moramo prizadevati za to, da bomo rešili svoj planet in da bomo prihodnim generacijam dali boljši prostor za življenje.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 Uh, no, obžalujem, da na voljo ni uh, tolmačenja iz hindiščine. Ampak hvala, gospod Mišra. Najprej nekaj informacij, preden se lotimo formalnega dela sestanka. Lahko vas obvestim, da smo izpogajali končni osnutek izjave, ki bo sprejeta jutri pred 12. uro ob koncu srečanja. Razprave jutri ne bo, ker je bil postopek celovit in veseli me, da smo pripravili odlično izjavo. Povedala bi rada tudi, da lahko govorniki svoje izjave objavijo na spletni strani, a se pa deset, če želijo stopite v stik z, naš, z našim sekretarjatom, govore lahko pošljete bodi si v elektronski obliki, bodi si v papirnati obliki. Lepo bi bilo, da bi uh, te govore dobili in bi jih lahko uh, tako prebrali tudi pozneje. Bogdan Boruš. Sedaj pa prosim gospoda Bogdana Boruševiča, namestnika predsednika Polskega senata, da prevzame besedo za nekaj minut. Seveda lahko našim govornikom zastavite tudi vprašanja ali pa podate komentarje. Gospod Boruševič, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi dali besedo. Smo v položaju, kakršnega v preteklosti nismo poznali. Nihče nikoli ni pod vprašaj postavil pariškega sporazuma. Nikoli prej, seveda, sedaj pa je to naredila zelo pomembna država. Ponavadi zaprtih razprav nismo ponovno odpirali. Še posebej, ko se nacionalni interesi strnejo v nadnacionalne interese. Ampak Razmere so se spremenile in sedaj smo v drugačni situaciji. Rad bi povedal, da Poljska zmanjšuje svoje izpuste toproglednih plinov in eh, to od nas zahteva veliko ekonomskega truda. Naše gospodarstvo namreč temeli na lignitu in eh, črnemu premogu. Na črnem premogu. Naša naloga je torej, da posodobimo naše gospodarstvo in ga prilagodimo na sodobne razmere. Posodobiti moramo procese uporabe fosilnih eh, goriv, obenem pa moramo vlagati v obnovljive vire energijo. Premog in lignit predstavljata približno 80 odstotkov eh, proizvodnje, 91 odstotkov premoga in eh, lignita se uporabi za proizvodnjo elektrike na polskem. V srednji Evropi, na polskem, smo priča podnebnim spremembam, podobno kot je to opisala gospa predsedujoča. Priča smo jasnemu povečanju temperature na uh, severu in uh, eh, pacu na jugu. Trendi so, če si pogledamo zadnjih 20-30 let, zelo očitni. Priča smo tudi ekstremnim vremenskim pojavom, ki uh, jih prej na polskem nismo poznali. Ekstremnim, seveda evropsko eh, gledano, ne azijsko gledano, ampak vseeno. Priča smo bili naprimer tornadom, močnemu eh, vetru. Pred dvema letoma je naprimer veter uničil ogromne površine gozdov na severu Polske. Soočamo se torej s podnebnimi spremembami in uh, to neposredno, v prvi vrsti smo. Podobno kot drugot po Evropi smo eh, letos eh, doživeli tudi vročinski eh, val, temperature so bile tam okoli 30 stopinj Celzija. Zdelo se je, kot da je Poljska postala sredozemska država. Vse to pomeni, da smo sedaj v situaciji, ko so eh, tudi tisti, ki so v preteklosti dvomili v zmanjševanje izpustov CO2, obmoknili in spremenili svoje mnenje. Ko pa sedaj nekatere razvite države dvomijo v te trende, se nam to zdi uh, zelo problematično. Če bi sledili tej poti, eh, bi s tem ogrozili vse, kar smo dosegli do sedaj. In nihče ne ve, kje se bomo znašli čez 20 eh, let. Hvala. Much, Najlepša hvala, gospod Boruševič. Zanima me, če bi rad eh, kdo iz katere od azijskih delegacij dobil besedo. Radi bi namreč eh, dali eh, besedo enemu azijskemu delegatu in na to enemu evropskemu delegatu. Imamo še enega evropskega delegata, ki bi želel besedo. Izvolite, želite besedo? Predstavite se, prosim. Lepo zdrav, sem predstavnik Filipinov. Radi bi samo povdarili, da mora biti naš odziv sorazmeren z našimi prispevki k tej eh, krizi. Podnebne spremembe so resnica, z njimi se že soočamo. In pomembno je, da vse države stopijo skupaj in stkejo prave sporazume, ki temelijo na medsebojnem zaupanju in na to izvajajo konkretne ukrepe na lokalni in regionalni ravni v skladu z našimi pristojnostmi. Ne glede na to, če so to, to države, ki so majhne ali velike, je treba izpostaviti, da imajo učinki na okolje ogromne posledice. Filipini predstavljajo zgolj ni cela 33 odstotkov eh, izpustov toplogrednih plinov, ampak eh, indeks tveganja nas je določil za državo, ki eh, je naj, najbolj izpostavljena podnebnim spremembam, pa tudi naravnim nesrečam. In to v eh, obdobju do leta do 2014. Eh, Očitno ima ta indeks prav. V zadnjih letih smo se namreč soočali s številnimi nesrečami, ki jih svet prej ni poznal. Leta 2006 smo v obdobju desetih dneh bili priča groznim nalivom, ki so uh, uničili celo vas, uh, umrlo je uh, več kot tisoč ljudi. Leta 2009 smo imeli poplave, na severnem delu Luzona je umrlo 465 ljudi. V istem letu je tropska nevihta Mondoji zalila Manilo, v obdobju 24 eh, ur eh, je padlo ogromno dežja, 464 ljudi je izgubilo življenje. Leta 2011 smo imeli grozne poplave eh, v Mindanau in Ljodu. 1286 ljudi je izgubilo, ogromno škode je nastalo. Leto dni pozneje je tajfun uničil Mindanao, spet je nastalo ogromno škode in 1767 eh, ljudi je izgubilo življenje. Na to super tajfun Jolanda, ki je nosil ime tudi Hajan, je uničil dele države, poplavil celotne skupnosti na otokih Leyte in Summer nastalo je ogromno škode, na 100 tisoče ljudi je bilo razseljenih in več kot 6 tisoč ljudi je izgubilo življenje. V zadnjih letih smo torej doživeli ogromno uh, takšnih vremenskih dogodkov. Več kot 11 tisoč uh, ljudi je umrlo. Filipini, ki prispevajo zgolj nicela 33 odstotkov izpustov toplogrednih plinov, so torej doživeli ogromno škode zaradi teh podnebnih sprememb. učinek eh, naših domačih politik je globalen. Reševanje pod, uh, vprašanja podnebnih sprememb pomeni, da moramo sodelovati, delovati lokalno in mednarodno. Parlamentarno partnerstvo med Azijo in Evropo je primeren kraj za to, da iščemo skupne rešitve, da oblikujemo mednarodne rešitve in lokalne rešitve. Veseli nas, da smo del tega partnerstva in zavezani smo k izjavi, ki jo bomo sprejeli ob koncu tega srečanja. V skladu z našo izjavo smo pripravljeni prilagoditi naše domače politike, strategije in ukrepe v skladu s kolektivnimi cili, naprimer tistimi iz okvira Pariškega sporazuma. Radi bi pozvali razvite države, da prevzamejo vajeti in eh, prilagodijo svoje zaveze v skladu s pariškim sporazumom. Cilj ustavitve eh, zvišanja poprečne temperature za 1,5 eh, stopine Celzija glede na ravni pred industrijsko dobo Eh, je cilj, ki ga moramo spoštovati, eh, sodelovati moramo in si pomagati. Najlepša hvala, da ste z nami delili te tragične izkušnje, s katerimi ste se soočali na Filipinih. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ali lahko dobim besedo? Imate vprašanje? Uh, Because I, I have two other people who še dve osebi želita namreč besedo. Da, imamo vprašanje, zelo kratko vprašanje, če dovolite, gospa predsedujoča. Ja, ko se pogovarjamo o tako pomembni, ogromni, široki temi, kot so podnebne spremembe, ko govorimo o takšnih temah, ki v takšni meri vplivajo na našo prihodnost, se moramo vprašati, če bomo lahko čez sto let še vedno živeli na tem planetu. Ampak, ko o tem govorimo, pogosto pozabimo na to, da se preveč držimo materialnega načina življenja. Trenutno uničujemo okolje. Avtomobili so velika težava. Bogati ljudje eh, morda potrebujejo en avtomobil, pa imajo tri ali pa štiri, potrebujejo eno stanovanje, pa jih imajo več. imajo preveč tega, kar eh, sicer ne potrebujejo v tej meri. Uničujejo planet. Tukaj se pogovarjamo o boju proti podnebnim spremembam in mislim, da lahko vsi prispevamo k temu boju. That, uh, a... Najlepša hvala. No, morda je to tema, o kateri se lahko še vedno pogovarjate v uh, sklopu panelov, ki bodo potekali danes popovdan. Z nami je delegacija iz Indijskega kongresa Loksabe na tribuni. Tukaj so en teden. Uh, kot vsako leto obiščejo Evropski parlament in eh, ga spoznavajo. Dobrodošli. Še dve prošnji za besedo sem dobila, na to pa bomo to sejo zaključili. Gospod Čampolilo iz Italijanskega senata, izvolite, beseda je vaša. Prosim pa vas eh, oziroma vaju, da se omejite na dve minuti, zato ker nas na to čaka eh, skupna fotografija in pa kosilo. Where is the Italian? Sì, grazie. Voilà. Lilo Champ, Rilo je moje ime, dober dan vsem. Pogosto pozabljamo, da je glavni razlog za onesnaženje, za globalno osnaženje in s tem tudi za podnebne spremembe, reja živali torej eh, za proizvodnjo mesa, za pridelavo mesa in tudi za pridelavo mleka. In eh, seveda tudi za eh, mlečne proizvode, sir in tako naprej. Podatki, ki jih je sporočila Kitajska, so seveda pozitivni, ampak želim opozoriti na to, da na Kitajskem in povsod po uh, imamo ogromne reje, naprimer um, prašičev, največje reje na svetu in to povzroča več kot polovico emisij eh, toplogrednih plinov. In tudi v magazinu World Watch um, strokovnjaki Jeff Elling in Robert Gullen poročata o tem. Torej gre za več kot 30 milijard eh, ti, uh, ton uh, um, oglikovega dioksida iz um, reje živali. In Greenpeace uh, se je tudi pred kratkim ukvarjal s tem in so rekli, da živinoreja lahko vodi do resnih zdravstvenih težav in sicer gre predvsem za odpornost na antibiotike. Greenpeace zato priporoča, da bi prešli na trajnostno kmetijstvo um, in da se tudi umaknejo um, um, torej subvencije za živinorejo. Torej tu gre za amonijak, za dušik, eh, pa tudi za fine delce in tako naprej. EFSA ki je Evropski center za preprečevanje bolizni in eh, je mm, tudi že ugotovil, da je odpornost na antibiotike ena največjih grožen za, za zdravstvo. Peter Schmidt z Univerze Aberden na Škotskem pravi, da moramo znižati eh, ponudbo in povpraševanje po živilih živalskega izvora in znanost to zahteva. Samo bistveno znižanje um, porabe mesa in mlečnih izdelkov nam bo omogočilo prihodnost. Uh, jaz si želim, da bi um, postopoma odpravili um, potru, um, torej porabo um, mesa in mlika. Tudi brez mesa in mlika lahko brez problema izhajamo. In to bi bistveno prispevalo k zmanjšanju onesnaženja in predvsem bi to zagotovilo um, dobrobit živali. Ehm, to bi koristilo zdravju ljudi in predvsem tudi zdravju planeta. Hvala. Much, um, uh, uh, Najlepša hvala. Potrdim lahko, da je to vedno bolj pogosta razprava, vsaj v Evropi. Na ravni planeta moramo narediti več, da zmanjšamo prekomerno rabo. Eh, živalskih proizvodov. Gospod Adam Gaveda, predstavnik eh, odbora za okolje Polskega senata, želi besedo. Prosim, da se držite omejite dveh minut, ker moramo na to zaključiti ta sestanek. Izvolite. Eh, hčel bi podkrešiti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi izpostavil pomen današnje razprave in tem, o katerih se tukaj pogovarjamo. To so zelo relevantne teme, ki se navezujejo tudi na pariški sporazum. Pariški sporazum je bila podlaga za sprejem prostovoljne metodologije, s katero želimo doseči cilje tega sporazuma. To pomeni tudi, da moramo biti bolj odgovorni, ko poskušamo določati cilje za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v Evropi. Poljska to že počne, kot je dejal prejšnji eh, polski govornik, in rezultati so uh, obetajoči. Izpuste smo zmanjšali za približno 30 odstotkov. Kjotski protokol je predvideval 6 odstotkov zmanjšanje, tako da smo lahko ponosni na naš dosežek. Ampak zaradi našega gospodarstva, tehnologiji in ravnih eh, virov imamo manevrskega prostora za dodatno zmanjšanje izpustov CO2 še več. Fosilna goriva pa so pomembna za našo energetsko varnost. Mi poskušamo zmanjševati toplogredne, eh, toplogredne pline tako, da obenem ne škodimo naše energetski varnosti. Naše gospodarstvo je odvisno od fosilnih goriv. ampak obenem uvajamo vedno več sodobnih tehnologij, uporabljamo eh, veter, vodo in druge obnovljive vire eh, energije, zato da lahko dosežemo boljše rezultate glede na naše podnebne pogoje. Lahko povem tudi, da smo na polskem sprejeli zakon o čistem zraku. Porabili bomo več kot 100 milijard eh, zlotov, 25 milijard milijard eh, evrov v naslednjih letih, zato da bi izboljšali kakovost eh, zraka. Sodelovanje je zelo pomembno pri eh, podnebnih vprašanjih. Delovati moramo skupaj na osnovi priložnosti, tehnologij in možnosti, ki jih imamo. Obene pa moramo razmišljati tudi o solidarnosti, tako da bodo pravila za vse poštena. To sicer danes ni glavna tema razprave, ampak vseeno bi rad omenil, da bi bil na evropski ravni Severni tok uprašljiv eh, projekt, zato ker eh, ni povezan z evropsko solidarnostjo. Rad bi vas eh, povabil tudi v Katovice, odkuder prihajam, na COP24. To je odlična lokacija in to bo odlična priložnost za nadaljne razprave o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Hvala. Najlepša hvala. mislim, da lahko sedaj sklenemo to razpravo. Mislim, da je bila razprava zelo osredotočena. Osredotočili smo se na glavno temo, a se pa deset na podnebne spremembe in trajnostni razvoj. Dobili smo veliko navdiha, veliko zagona za tri panele, ki bodo z delom začeli ob treh. Upam, da bo razprava zelo zanimiva popovdne. Hvala vsem, ki ste prispevali k temu sestanku. Upam, da se bomo videli tudi v delovnih skupinah. Sedaj pa predlagam, da posnamemo skupinsko fotografijo, tradicionalno fotografijo, kar pomeni, da moramo vsi, vsi stopiti pred predsedniško omizje. Prosim vas vse, da se mi pridružite v sredini plenarne dvorane. Od ene ure naprej pa bo na voljo kosilo, kosilo v eh, dvorani oziroma v prostoru Jehudi Menuhin, to je na prvem nadstropju v tem delu zgradbe. Na to pa seveda se vidimo ob treh na popovdanskih okroglih mizah. Hvala. I thought I was co-chairing. I think you can co-chair tomorrow. Oh, okay. okay. Yeah, yeah, because